hvala lepa da ste se posedli dobro jutro mislim da lahko zdaj začnemo dobrodošli danes nas čaka poln dan kot veste Everybody has can follow me. Ste pripravljeni? Lahko začnemo. Allora, eh, abbiamo una giornata molto intensa. Dobro. Pred nami je dan s polnim dnevnim redom. Sestanek imamo dopoldne in popoldne. Tako da vas pozivam, da če le lahko, pridete tudi na popodanski del sestanka, na predstavitev in osredotočili se bomo na teme zdaj, na dopodanskem osnutku dnevnega reda. Najprej moramo sprejeti dnevni red, hvala. Potem sprejetje zapisnika seje 14. in 15. septembra, ni pripomb, tako da gremo lahko na točko 3 sporočila predsednice. Glede tolmačenja lahko povem, da e, imamo tolmačenje za francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, dansko, grško, špansko, portugalsko, bolgarsko, finsko, češko, estonsko, mačarsko in popovdne tudi nizozemsko in švedsko. In prenašali nas bodo tudi po spletu. In moje prvo obvestilo me zelo veseli. Kot veste, se približujejo dnevi nagrade Lux za filmska dela. To je zelo pomembna nagrada. In po vsej Evropi smo dobili veliko prijav in velika udeležba. To je bila, to je edina nagrada, iz, pri kateri je žirija sestavljena samo iz europoslancev. Tako da vas pozivam, da čim bolj sodelujete s kolegi, ki sodelujejo v postopku izbire. V, četrt, v torek bo objavljen seznam ožjih izbrancev in letos je deseta obletnica te nagrade. To bomo izkoristili kot. nekaj, pri čemer se bomo lahko osredotočili na evropski film. Deset filmov, ki so bili predstavljeni letos na festivalu Karlovih Vari, obravnavajo glavne in pomembne teme z umetniškega vidika in kulturnega vidika o evropski gospodarski krizi, o holokaustu, o antisemitizmu po Evropi, o birokraciji, o nedavni vojni v nekdanji Jugoslaviji in tudi o težkem usklejevanju med sedanjostjo in preteklostjo in tudi o svobodi in svoboščinah žensk. Na kratko, To so filmi, ki so izbrani in nekateri so nominirani celo za Oskarja. Naprimer Rams, islandski film, ki je nastal v koordinaciji z nekdanjo Jugoslavijo, pa tudi šokantni film o Auschwitzu, tudi ta je bil nominiran za nagrado Oskar in obstaja tudi film, ki je nastal v produkciji med Francijo in Turčijo. Trije finalisti so bili predstavljeni tudi na Beneškem festivalu, tudi to je tradicionalno. In zahvaljujem se vsem festivalom po vsej Evropi, ki gostijo in predstavijo filme, ki so bili uvrščeni na oži seznam za nagrado Lux. Hvala vsem, ki ste se udeležili tudi predstavitev teh filmov. Zahvaljujem se tudi 20 mladim, ki so prisostovali in se aktivno udeleževali teh festivalov. To je neka vrsta pripravništva za nje. Na kraju samem sodelujejo tudi na seminarjih. Na seminarjih in na delavnicah ter na sestankih. Demis Gamza Egovan je režiser enega od filmov, potem Urok in The Lesson. Potem bolgarski film, to je skupna koprodukcija Bolgarije in Grčije. To so trije filmi, ki so res dobre in visoke kakovosti. Do 24. novembra lahko glasujete. Od 19. oktober do novembra. Preko uradnikov, ki so zadoženi za to, imate na voljo glasovnice preko službe za komuniciranje Evropskega parlamenta. In to lahko uporabite in izkoristite za to, da si tudi ogledate filme pred glasovanjem. To je ne le priložnost za vas, da glasujete, ampak da predstavite svoje finaliste bolje v svojih državah in da se zauzamete za boljšo vključenost javnosti. Ti filmi. predstavljajo simbolične resnice današnjega sveta. Dnevi nagrade Lux bo priložnost bodo priložnost, da predstavite te filme po vsej Evropi, da jih predstavite nacionalnim uradom za film. Končna predstavitev pa bo v Evropskem parlamentu 25. novembra v Strasburju. Trije finalisti, torej režiserji teh treh filmov, bodo prisotni in tam bo predstavljen tudi glavni nagrajenec. Na voljo je tudi spletna stran za glasovanje. In te tri filme si lahko pogledate tudi v posebnem prostoru Evropskega parlamenta. Do 11. novembra bo, takrat bo projekcija in v različnih mestih Evrope in Evropske unije se bo to lahko predstavljalo. Imeli bomo razne pogovore z režiserji v Bratislavi, v Parizu, v Cinema City v Lizboni in tudi v Bukarešti. S tem sporočamo, da se je treba osredotočiti tudi na to nagrado, da, to, da so to zelo zanimivi filmi. Naj vas spomnim tudi, da Arte podpira vse te projekcije in to nagrado in tako bo tudi v prihodnje pri prihodnjih nagradah. Nekateri kolegi so zagotovili podporno gradivo, In se odeležili različnih razprav na festivalih, na predstavitvah filmov. In pomembno je reči, da naslednje leto ob deseti obletnici bomo skupaj s koordinatorji predstavili nove predloge za to, da se izpostavi pomen te nagrade. Pozivam vas torej k ogledu in k razširjanju te kulture. Saj je uspeh te nagrade in tega filma odvisen tudi od naše udeležbe. Lani glasovanje ni bilo prav številčno, tako da vas tokrat pozivam k temu. Če se strinjate, bi šli naprej na glasovanje, na naslednjo točko. Imamo pred seboj poročilo gospoda Krasnodepskega glede politik za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposobnosti mladih. kot veste, je bil 22. juli rok za predloge sprememb in prijeli smo jih 98. Zvolite. Ja, hvala let, lepa. Hvala za sodelovanje. Mislim, da je bilo sodelovanje res gladko. Vesel sem bil tega upam, da bo glasovanje pozitivno. Razlike v mneni so bile velike, ampak šlo je bolj za podrobnosti. Glede skupnih ciljev pa lahko rečem, da smo govorili v en glas. Razlike so se pojavile na ravni redakcijskih popravkov. Vsi si želimo doseči enaki, enak cilj. Hvala. Avete raggiunto anche. Hvala lepa. Vidim, da je bilo kar nekaj kompromisov doseženih, tako da gremo lahko na glasovanje kar takoj. Naj si pripravim glasovalni seznam, samo trenutek, prosim. Scusate un momento, succede. Se opravičujem se pa zgodi. Sorry, but I'm afraid of to have to left my in, in, in, the, in the plenary. Mislim, da sem pustila svojo glasovalno kartico na plenarnem zasedanju. Oziroma. Samo kartico. Kartico, ne samo seznam. Ker je še huje. Običajno ne, ampak včasih se pa zgodi. Eh, eh, če dovolite da glasujem tako da podpišem svojim glasom lahko začnemo hvala za razumevanje najprej predlog spremembe ena kdo je za proti vzdržani sprejeto kompromis ena poročevalca za proti sprejeto Kompromis 2. Predlog spremembe 9 za proti zdržani. Še enkrat za 9. Zavrnjeno. 11. Za proti zdržani. Preverimo. Eh, apro la votazione. Odpiram glasovanje. Začenjamo glasovanje. Eh, chiudo la votazione. Konec glasovanja. Approved. Sprijeto. Predlog spremembe 12 za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 zažani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak če se strinjate, bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za, proti vzdržani sprijeto. 25 za, proti vzdržani sprijeto vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 37. Predlog smo imeli 37. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Začete glasovanje. Glede predloga smo imeli 37. Konec glasovanja. sprejeta. 38 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanje sprejeto, 39 za proti vzdržanje sprejeto. 40. Aha, preverimo predlog spremembe 39. Za 40 glasujemo. Ne, se popravlja predsedujoča 39 začetek glasovanja, konec glasovanja. Ja, imate prav, zavrnjeno. Ni sprijeto. Prepozno so nekateri dvignili roke. 3A. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za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 kompromis 6, poročevalca, sprejeto. Kompromis 7 na naslednji strani za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 64, predlog spremembe, Čava Molnar, za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Začetek glasovanja. 64. Konec glasovanja zavrnjeno sedemdeset za proti vzdržani sprejeta enainsedemdeset za proti vzdržavi sprejeto dvainsedemdeset za proti vzdržani sprejeto triinsedemdeset za proti vzdržani sprejeto štiriinsedemdeset za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti vzdržani. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. No, ampak preverimo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto za dva glasova. Se upravičujem.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9, poročevalca, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 10, poročevalca, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprijeto. In zdaj končno glasovanje o predlogu mnenja kot celoti. Začete glasovanje. Kaj se dogaja? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja dvaindvajset glasov za pet proti dva vzdržana čestitke kolegu krasnodebskemu hvala lepa hvala tudi poročevalcu senci in sekretarjatu da ste sledili temu pomembnemu poročilu dobro zdaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom in čaka nas nekaj lepega gre za Izmenjavo mnen z dobitniki Evropske mladinske nagrade Karla Velikega za leto 2015. Vedno je lepo imeti stike z mladimi. In zdaj bomo imeli izmenjavo mnen z osmimi mladimi, ki so del oziroma člani pet, petih nacionalnih ekip mladinske nagrade torej dobitnikov Evropske mladinske nagrade Karla Velikega. To je bila skupna pobuda Evropskega parlamenta in mednarodne fundacije. In pozdravljam mlade, ki so dobitniki te nagrade. Prvi trije nagrajenci. Iz Luksemburga Kelija Darič Legaj za projekt Real Time dvojneva dvojneva ena in iz Francije projekt, ki ga bo predstavila Salaferb in tretja nagrada iz Avstrije in potem imamo še dva predstavnika mladih iz Cipra. employment for you, Nicolas Christofi, in iz Španije ak aktualidad se je imenoval projekt in izrekam dobrodošlico vsem. Mislim, da bi bila na mestu tudi družinska fotografija, skupinska fotografija, saj gre za res prijeten dogodek. Dobro je za vse nas, da imamo stike, dobro, da ste sodelovali in čestitam vam, da ste bili na seznamu finalistov in da ste prijeli te nagrade. Kako bomo šli naprej? Vsakemu projektu bomo dali na voljo sedem minut za predstavitev in potem bomo imena, imeli izmenjavo mnen. Prav zanima nas, kako so potekali in bodo potekali ti projekti v prihodnje. Začela bom s tem, da dam besedo predstavnikom dobitnikov trete nagrade iz Francije. Kje ste? Kje je predstavnica Francije? Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan vsem. Hvala lepa, gospe in gospodje, in dobro dan vsem de présenter nos projets. Eh, hvala, prijatelji nagrade Karla Velikega. Hvala, da ste nam dali priložnost, eh, da vam danes predstavimo svoje delo. To je za nas velika čast. Hmm, naš eh, projekt obravnava meje. Ali lahko, prosim, malo zatemnite dvorano, da bomo videli, kaj je na ekranu. Torej, to je projekt, ki ne opisuje meja, ampak gre za spletno stran, ki prenaša osebna sporočila, ki jih imajo ljudje, ko se ukvarjajo z mejami, ko potujejo, ko imajo osebne izkušnje. Eh, Frontera European Borderline je naslov našega projekta. No, veliko delov se stavlja to spletno stran, e, imamo novinarski del. Začeli smo v Bruslu pred tremi leti, nekaj prijateljev se nas je zbralo na trgu Luksemburg in razpravljali smo o tem, ali ne bi bilo dobro ustvariti spletne strani, kjer bi objavljali osebne zgodbe ljudi, ki živijo v Evropi. Ja, na začetku nas je bilo pet, zdaj nas je deset. Okrog 40 ljudi pa prispeva k tej e, naši strani, poročamo pa v angleščini, francoščini, nemščini, včasih pa tudi v drugih jezikih. Torej tukaj ni nobenih eh, meja, gre za dejanske življenjske zgodbe, ki so ganljive, včasih tudi zelo žalostne. No, ne objavljamo parazitičnih izjav ali sovražnega govora. To je naše pravilo, kadarkoli se kaj takega pojavi, mi to izbrišemo. No, poglejte eh, nekaj izjav. Na začetku so napisani tisti, ki sodelujejo. Nekateri so vključeni v projekt že od samega začetka prihajajo iz vseh koncev Evrope, včasih tudi izven Evrope. Okrog 40 nas je danes. Devet držav pa je vključenih v eh, projekte. Tudi štiri države izven Evrope, Azerbajdžan, Alžirija, Maroko. In uh, precej zgodb prihaja tudi izven Evropske unije. Naš eh, projekt je, da ustvarimo nek eh, živahen prostor za razpravo in izmenjavo mnen. No, potem imamo tudi neobičajne zgodbe. O nekom, ki je potoval iz Marseja v Alžirijo. Eh, to je neko dekle, ki je povedala svojo zgodbo, kako je bilo iti čez mejo in s kakšnimi problemi se je pri tem soočala. No, to je naša skupina. Vidite nas lahko na sliki. Začeli smo pred štirimi leti v Bruslju. Potem imamo tudi portfelj na naši spletni strani. To so ljudje, ki povejo svojo zgodbo prek fotografije ali slik, eh, ki eh, ne pišajo nujno besedila. Eh, nekdo potuje vsak mesec in potem objavlja fotografije z poti med Berlinom in Moskvo. Vedno potuje po tej poti. Včasih vidimo avtoritarno mejo, potem. Giovanni je povedal nekaj o meji med Italijo in Slovenijo, govorimo pa tudi o bolj regionalnih mejah v Sarlandu, v Nemčiji naprimer, potem v italijanskih regijah. Poglejte si torej to našo spletno stran. Kako pa najdemo svoje novinarje? ljudi povabimo naj pošlejo svoje komentarje, svoje zgodbe, ki jih mi potem objavimo. No, potem imamo tudi zemljevide na Google Maps. E, to je zelo dobro, kaj ti lahko si mejo tudi približamo, e, lahko vidimo kontrolne točke na mejah, vidimo, ali je mejo možno prečkati ali ne, kaj vse obstaja na mejah med državami. To vse lahko prikažemo na naši spletni strani. Brez evropskih partnerjev pa ne bi bilo možno izvesti tega projekta. E, vidite tukaj blog Pariz-Berlin. E, eh, kolegi vse čas objavljajo o tem, kaj se dogaja med Nemčijo in Polsko. Potem imamo volo, blog eh, in še nekatere druge. Pri volo blogu oziroma velo blogu gre za prečkanje meja s kolesom. Tudi iz Berlina prihaja veliko člankov. Pour finir, qu'est-ce que j'aimerais faire avec le site euh, aujourd'hui? Non kaj bi želeli s to stranjo narediti zdaj in v prihodne. O tem smo tudi razpravljali s kolegi. Z nagrado Šarlemanje bi radi stran predelali, jo eh, naredili bolj privlačno. Zaenkrat je uh, tako zelo osnovna. Mogoče bi dodali še kakšne aplikacije. Uh, lahko bi dodali videoposnetke na spletu, ljudi bi vprašali, kakšno je njihovo mnenje, pogovarjali bi se z ljudmi na cesti in kar smo včasih begunske krize, bi lahko tudi sodelovali eh, z lokalnimi eh, združenji. Eh, Terdazil, naprimer, ali pa Oxfam. Njihove zgodbe bi potem tudi lahko objavljali na spletni strani. lahko bi tudi razširili tematiko. Naprimer, Francija in Nemčija v letu 2017 eh, objavili bi lahko posebne zgodbe o volitvah v teh dveh državah eh, leta 2017. No, nekaj časa mi je še ostalo, zato se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in celotni ekipi eh, nagrade Karla Velikega. Hvala vsem, ki ste nam pomagali, za vse nas je bilo eh, zelo prijetno sodelovati eh, z vami. Hvala parlamentu za izmenjavo idej, za določene delavnice, ki so tukaj potekale. In mogoče imate vsi kakšno zgodbo v zvezi z mejami, ki bi jo radi povedali. Hvala. Hvala za to zanimivo predstavitev.

smo vsak projekt za nagrado Karla Velikega analizirali. Najprej so ga analizirale nacionalne žirije, e, dva predstavnika iz parlamenta in en predstavnik mladinske organizacije. Potem pa imamo še drugi krok, e, tri damo na e, osrednji seznam, potem imamo žirijo, ki jo sestavljajo predsednik Šulc in štiri predstavniki štirje predstavniki nagrade Karla Velikega. Kolegica iz Francije je spregovorila prva, zato ker mora potem oditi, zdaj pa uh, bo spregovoril predstavnik Avstrije. Izvolite. Euh, bonjour. Euh, alors, merci à tous aussi pour cette euh, opportunité. Alors, moi, je, je... Hvala za to priložnost, eh, da euh, se pogovorim z vami. Sam prihajam iz nogometnega kluba v Avstriji. Euh, govorim pa tudi francosko. Social Soccer Cup eh, je naslov našega projekta, gre za eh, nogometno tekmovanje. Ta dogodek se odvija že 13 let. Ustanovil pa ga je nekdo iz eh, bližine Graca. Gre za uh, dogodek za mlade med 18, 11 in 18 letom. Za fante in dekleta, torej mladi, ki so stari od 11 do 18 let, lahko sodelujejo. V vsaki ekipi eh, mora biti vsaj ena punca, tako da s tem omogočamo dekletom, da se tudi vključijo. To tekmovanje poteka vsako leto, eh, že 13 let, en vikend junija. No, zakaj gre za evropski projekt? 150 mladih ponavadi sodeluje eh, iz 20 držav. Polovica ekip je evropskih, polovica pa lokalnih eh, ali regionalnih. In najti želimo ravnotežje med evropskimi in pa regionalnimi ekipami. E, ta dogodek je tudi lokalno zelo odmeven. E, skupine prijateljev ustanovijo ekipe in se potem udeležijo tega tekmovanja. Imamo tudi dogovore s hoteli in restauracijami v mestu, tako da imajo tudi oni lahko korist od tega. Polovica ekip. Eh, kot sem rekel, prihaja iz drugih koncev Evrope, okrog 20 eh, držav. Določene države so vedno prisotne. Eh, imamo srečo, da se ta dogodek odvija v Avstriji, kajti Avstrija leži sredi Evrope in številne države so precej blizu, naprimer Mačarska, Nemčija, Češka in tako naprej. Težko eh, pa je bilo privabiti francosko ekipo, saj leto smo imeli s tem težave. Eh, vendar se vse čas trudimo za izgrajevanje partnerstv, zato da bi ljudje sodelovali. Ne gre pa samo za nogomet, gre tudi za mladinska združenja, šole, srednje šole, potem tudi eh, univerze. Ne gre samo za dogodek, ki bi bil osredotočen na nogomet, eh, sploh pa ni to profesionalni nogomet, ampak uh, nogomet za prosti čas. No, tisti vikend potem večinoma igramo uh, nogomet, imamo skupinske faze in pa potem zaključno fazo tega dogodka. In ključnega pomena je, da vsak odigra isto število tekem. Tudi če konča na zadnjem mestu, je pomembno, da eh, odigra torej isto število tekem kot zmagovalci. Ne gre pa samo za nogomet. Ob glavnem dogodku imamo tudi številne stranske dogodke, kvize, igre, eh, skupna kosila. Namen je v tem, da se mladi povežejo, da si najdejo nove prijatelje in tako naprej. Poleg tega imamo tudi delavnice, na kateri govorimo o Evropi. Veliko je prostega časa, kaj ti vedno potekajo samo štiri tekme naenkrat. In eh, Na ta način se ljudje povezujejo v Evropi na eh, neformalen način. Tukaj je še nekaj fotografij delavnic, ki smo jih organizirali v zadnjih letih. Ljudje kaj napišejo o Evropi, lahko to napišejo v svojem maternem jeziku ali pa v angliščini. No, kaj je še pomembno? Eh, dogodek poteka v eh, Gratvajnu, kot sem rekel, in eh, ta dogodek omogoča mladim, da med seboj komunicirajo in se povezujejo. Ta turnir je vodil tudi v kasnejše izmenjave. Nemška in belgijska ekipa, naprimer, sta se potem še srečali. Gre za nekakšen domino učinek kaj ti ekipe se srečujejo potem tudi še kasneje. In uh, posledica tega našega dogodka so potem še številni drugi evropski dogodki. Hvala. No, meni se to zdi zelo zanimivo, kajti v moji državi Italiji imamo tudi podoben socialni eh, nogometni klub, podoben projekt in k malu bodo taki dogodki obstajali tudi v Nemčiji. Eh, kajti interes za to je zelo velik. Imeli smo predstavitev v našem odboru, ki je pokazala, kako pomembno je športne dogodke organizirati tudi na družabni ravni, da se spodbuja prijateljstvo, druženje in da se pomaga ljudem, ki imajo kakršne koli težave. seveda se pri vsem skupaj osredotočamo predvsem na integracijo in vključevanje mladih. Gotovo bomo potem na koncu imeli še kakšna vprašanja. No, zdaj pa eh, zmagovalni projekt iz Luksemburga. Ah, no, no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 Eh, Marius bo zdaj dobil besedo, projekt pa zadeva podjetništvo, eh, ki je rešitev za brezposelnost. Izvolite. Hvala. Najprej se vam želim zahvaliti, da sem lahko tukaj, da smo lahko tukaj in vam predstavimo naš projekt. Gre za podjetništvo, rešitev za brezposelnost. To je bil eh, projekt eh, mladih, eh, ki ga je financiral Youth Action Program v letu 2014. Kdo smo? Ustanovljeni smo bili leta 1998 kot prostovoljna nevladna organizacija, neprofitna organizacija, izhajamo pa iz majhne vasi na podeželju Cipra. Smo majhna skupina prijateljev in skušamo opolnomočiti sebe in pa druge člane tega mladinskega kluba. Naša vizija je, da uh, mladim damo moč, da se dejavno vključijo v družbo in da se bolje povežejo med seboj in pa tudi z Evropo in na globalni ravni. No, kako je prišla ideja za ta zmagovalni projekt? E, šlo je za ustvarjanje alternativnih inovativnih idej. E, podjetniških idej, da bi se soočili z brezposelnostjo na jugu Evrope. Delali pa smo z neformalnim izobraževanjem, uporabljali eh, metode, eh, priporočila, priporočila predvsem eh, tri predsedstva Španije, Belgije in še ene države. No, naši partnerji so naslednji, Agros Youth Club z Cipra, potem Youth Business Network eh, iz Grčije, Asociacione Babel iz Italije, potem eh, neka hrvaška organizacija in pa romunska organizacija. Ideja je prišla zaradi visoke stopne brezposelnosti v naši državi. Skušali smo sodelovati z organizacijami, ki so se znašle v podobni situaciji kot naše majhne vasi eh, na Cipru, torej, ki so se soočile z visoko stopno brezposelnosti. No, zdaj bom omenil še nekaj metod, ki smo jih uporabili. Eh, sodelujoče smo prosili naj eh, same sebe ocenijo, ocenijo svoje ambicije, zaupanje, organizacijo, energijo, vodilne sposobnosti, eh, ali so zmožni sprejemati tveganja in podobno. Potem smo jih prosili naj uporabijo svoje inovacije in kreativnost, naj poiščejo kakšno kreativno idejo za akcijski načrt. Potem smo jih prosili naj oblikujejo posterje, oglase ali karkoli kar bi želeli predstaviti. In potem so to predstavili pred majhnim občinstvom. Nekaj idej eh, je tudi izšlo iz eh, te eh, delavnice. E, naprimer, kaj bi lahko naredili, nekaj idej je bilo, petka z eh, višino, ki se jo da regulirati, potem nekaj glede parkiranja, neka napravica za iskanje izgubljenih stvari, aplikacije in podobno. Imeli smo tudi aplikacijo, kjer napišeš, kaj si želiš, kaj te zanima in se potem povežeš z nekom, ki ima podobne interese. Vključene v program smo prosili tudi za njihove ideje glede brezposelnosti. Spraševali smo jih, ali menijo, da če so brezposelni. Mm, da to vodi v socialno izključenost. Rekli so, da je eh, verjetno temu res tako, kaj ti brez službe ostajaš doma, nimaš denarja, nimaš eh, projektov, doma si sam in ničesar ne narediš več v zvezi s tem. Eh, počasi ti tudi zmanjka zaupanja, da boš kdaj lahko našel delovno mesto. No, kakšne pa so prakse za boj proti brezposelnosti? E, tudi v zvezi s tem smo spraševali udeležence, povedali so nam o posameznih državah, kaj so e, naredile vlade v njihovih državah. Nekateri so rekli, da vlada daje ljudem denar za to, da lahko delajo naprimer šest e, mesecev. Potem nekje obstajajo banke, kjer Eh, se prijaviš s svojim CV-jem in uh, skušajo potem nekaj najti zate. Spraševali smo tudi o slabih posledicah brezposelnosti po posameznih državah. Nekaj rezultatov, ki so nam jih uh, podali udeleženci. Želeli smo se izmenjati izkušnje v zvezi s temo brezposelnosti med mladimi. mladi so skušali razvijati svojega podjetniškega duha. Eh, projekt je eh, omogočil sodelovanje med mladimi, eh, razvijali smo sposobnosti za, stop, za vstop na trg dela, potem mobilnost je pomembna. In ideja pri celotnem projektu je bila, da bi mladi našli načine, kako biti bolj ustvarjalni in inovativni moto projekta je bil, če ne najdeš službe, pa si jo ustvari. Na koncu projekta smo mladim dali tudi ideje o evropskih priložnostih, kaj Evropa nudi za to, da eh, si mladi lahko poiščejo delovno mesto. Imamo Erasmus, Erasmus, Erasmus za mlade podjetnike, Youth Opportunities Initiative eh, EURES Jobs Youth Guarantee in eh, udeleženci iz Hrvaške so nam povedali tudi za eh, pobudo Angels Den, eh, kjer mladi lahko dobijo nekaj denarja za to, da uresničijo svojo idejo. Hvala. Hvala čestitke. Before we approve the... No. Mm, sprejeli smo eh, poročilo Dombrovskisa o sposobnostih mladih za iskanje delovnih mest. Zdaj pa Španija. Španija bo predstavila projekt Info Actualidad, Borja de Jorge Cañaveras in Kristina Alonso Garcia sta prišla iz Španije in nam, nam bosta predstavila svoj projekt. Izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj, pozdravljena gospa predsednica, hvala vsem, da nas poslušate. No, najprej eh, moramo povedati, kaj je to infoaktualidad. Infoaktualidad je eh, neke vrste časopis na spletu eh, Univerze za komunikacije. Komplutense v Madridu. Čudno je bilo, da ta univerza sploh ni imela spletnega časopisa, leta 2012 eh, pa se je to spremenilo po zaslugi neke profesorice in skupine študentov. Eh, rekli smo, da se ne smemo omejiti oziroma ostati za zidovi naše fakultete, niti ne za zidovi Madrida ali Španije, ampak da se moramo povezati z Evropo. V teh treh letih eh, smo imeli dopisnike Erasmus po Evropi. Oprostite, eh, ne vidim več prosojnice. Kaj se je tukaj zgodilo? No, komunikacije so nam zdaj pustile na cedilu. Dobro, morali smo poročati in bili smo prisotni v 30 mestih po, evropskih, eh, po Evropi. Torej, v 30 mestih je bilo prisotnih 60 dopisnikov. Imeli smo neko praktično šolo oziroma delavnico. Zgleda, da prihaja do problemov, oprostite. No, mi eh, smo praktični, eh, napišemo članek, potem ga popravimo in eh, ta članek je objavljen. Delujemo kot običajni novinari. Kakšna pa je naša baza? Torej, tukaj je zemljevid, kjer so bili naši dopisniki od Grčije do eh, severnega pola praktično. Kakšen je temelj našega projekta? To so naši dopisniki. Eh, morali smo obveščati o Evropi, to nam je bilo jasno, ampak eh, na stvari smo gledali z lastnimi očmi. 60 mladih je bilo prisotnih po Evropi, objavljali pa smo novice, naprimer o imenovanju papeža Frančiška, potem o eh, volitvah po različnih državah, o smrti Margaret Thatcher, pa tudi o drugih temah, torej ne samo o teh običajnih temah, ampak tudi o temah, o katerih drugi mediji ne obveščajo. Naprimer, šli smo v Mussolinijev bunker v Rimu in podobno, obiskali smo različna mesta. E, obstajajo številne stvari, ki jih ne poznamo in mi smo se želeli s tem ukvarjati. To nam je dalo občutek tudi, da smo bolj povezani. Eh, eh, otra de las patas de nuestro proyecto es la. No, osredotočili smo se tudi na Erasmus. Vsi, ki smo se udeležili Erasmusa, smo se soočili z vprašanjem, kam bomo pa šli, kakšno bo tisto mesto, eh, kjer bomo pristali, kakšen je naprimer Brusel, eh, kako je s prometom v Bruslu in tako naprej. Eh, zato smo govorili tudi o temah, kje se lahko zabavamo v Rimu, kako iti v Parizu na letališče in podobne stvari. Imamo pa tudi sekcijo Eurotrip. Eh, mi, ki sodelujemo pri Erasmusu, povemo, kako potujemo, kako priti iz Pariza v Brusel za en evro, naprimer. In eh, na potovanjih spoznamo tudi veliko ljudi in se na ta način počutimo bolj evropejce. Imamo pa tudi objektivne novice in poročila oziroma reportaže z teh potovanj. Eh, v Evropi ni vse eh, pozitivno, eh, zato upozarjamo tudi na določene težave. O tem pa pišejo določeni profesori, nekdani študenti in gospod Fonseca iz Španije. To je torej Eurotrip, ki sem ga omenil. Oprostite da imamo težave s temi našimi diapozitivi. Moram še kaj povedati, kaj ti časa mi že zmanjkuje. No. Potem pa smo se lotili še posebnih tem. Eh, Naprimer, 75. obletnica druge svetovne eh, vojne. Naši eh, dopisniki so napisali nekaj o kakšnem dogodku iz posameznih držav, povezanem z drugo svetovno vojno. E, imeli smo dopisnika, ki je nekaj napisal eh, iz Prage, potem Nemčija, Poljska in tako naprej. Potem imamo tudi e, fakulteto za socialno delo v Madridu in tam e, smo se sestali, sestali so se predstavniki iz različnih držav in govorili o tem, kako Eh, to delo poteka v Evropi. Ogledali smo si tudi različna socialna gibanja, ki so se pojavila v Španiji kot posledica ekonomske krize. Z drugimi evropejci smo govorili o tem, kako delamo v Španiji in kako bi se lahko bolje povezali z drugimi. Eh, to je projekt, ki je usmerjen proti euroskepticizmu. Mi menimo, da ko govorimo o Evropi, ne smemo govoriti samo o varčevanju, o krizi, o Bruslju, eh, kako slabo Brusel vse ureja. Treba je govoriti o dobri plati Evrope, o integraciji, o miru, o skupni kmetijski politiki in tako naprej. Te novice pa velikih medijev ponavadi ne zanimajo. Mi smo želeli pokazati, prav to, smo projekt proti euroskepticizmu. Prav tako ne rečemo, da je vse, kar pravi Brusel, dobro, ampak ljudi informiramo tako, da si mladi po Evropi lahko ustvarijo lastno mnenje. Kakšna pa je naša prihodnost? Naša prihodnost eh, bo, da bomo še izboljševali to idejo, da bomo v Evropi in iz Evrope obveščali ljudi. In tudi na našo fakulteto hodijo študenti prek Erasmusa. Eh, in njime treba pomagati oziroma imeti izmenjavo o tem, kakšna je Španija, kako se v Španiji živi in tako naprej. Gre za izmenjavo in mi želimo, da bi Eh, vsi videli, da ne izhajamo iz eh, mentalitete, mi smo Madričani ali Španci, ampak mi smo Evropejci. Hvala. Perdon por los problemas. No, no, no. Oprostite za tehnične težave. Eh. Bene, intanto prima cosa che farò, mi, mi metterò, il mio sito lo legherò al link, il vostro link per capire. Najprej bom preverila, kako mladi živijo in uh, se zabavajo na spletu v Evropi. Hvala torej vsem. Zdaj pa dobijo besedo zmagovalci nagrade Karla Velikega. Gospod Legej. Real time, dvojni v dvojni v ena. Kaj to pomeni? Razložite nam, prosim. Najprej želim povedati, da smo zelo hvaležni, da smo tukaj. Oba sva študirala v Luksemburgu, Zgod študirala sva zgodovino, tukaj pa zastopava svoje sošolce in prijatelje, ki so prav tako sodelovali pri projektu. To je tweet, ki je primer tega, kaj počnemo z računom Twitter. Opisujemo prvo svetovno vojno. Natančno tisti datum, objavljamo, kako so ljudje od kraljev do običajnih ljudi živeli vsak dan. Vse od napovedi vojne med Bolgarijo in Srbijo, to je bilo pred stotimi leti na včerajšnji dan. Na stoto obletnico balkanskih vojn smo začeli s tviti, nadaljevali pa bomo do podpisa Versajske pogodbe. Zato smo se morali zanašati na pomembno ekipo, ki ji čestitam. Gre za študente, ki so na fakulteti zdaj, ki so bili na fakulteti ali ki še bodo na fakulteti. To odraža naš cilj, namreč, da bi predstavili prvo svetovno vojno na čestnacionalni ravni, kjer so pomembni vsi, ne glede na spol, državo izvora ali socialni razred. Nekateri so nam celo pomagali, tako da so nam zagotavljali dodatne informacije in tako naprej. Naš eh, projekt temelji na zbirki podatkov v Twitterju in samodejno se podajo objave, tudi fotografije in zgodbe. Tvite so napisali študenti na masterskem študiju zgodovine in tako oblikujemo res celovito podobo Prve svetovne vojne. Vsak tweet je nek glas iz preteklosti, ki seže do bravcev. Preko Twitterja delimo mozaik zgodb. Zaenkrat imamo skoraj 10 tisoč sledilcev. Več kot 2700 tweetov je bilo objavljenih od leta 2013 vsak dan objavimo tri tvite. Čeprav je včasih težko z omejitvijo 140 znakov, ampak zato smo ustvarjalni. ustvarjalni. Mislili bi si, da takšna platforma ni primerna za naš projekt, ampak mi smo študenti zgodovine in zdi se nam pomembno, da so vsi naši tviti povezani z primarnimi viri. Gre za projekt iz zgodovine, ki je zelo povezan z nadnacionalno ravno. Da bi vam predstavili zgodbo, smo sodelovali z muzeji po vsem svetu, pa tudi z Evropejano. Ta fotografija je dejansko slika, ki je pomemben del našega projekta. upoštevali smo vse od razglednic do dnevniko in vsega. In to je zanimivo za naše vravce, zato ker dejansko beremo o vojni skozi oči ljudi, ki so takrat živeli. Naši sledilci lahko občutijo, kako je bilo takrat na bolj čustveni ravni. Next slide. Okay, so this is a propaganda card. This is to je propaganda britanska. Imamo pa primere z vsega sveta. Nemške, ruske, francoske, vse. V skoraj vsaki državi se je ljudstvo soočalo z enakimi sporočili, torej da bi se borili. Ne glede na to, kakšno je bilo kulturno ozadje, je bila izkušnja vojne enaka. V tem projektu smo pokazali, da so si ljudje tudi v konfliktu podobni. Dejansko imamo skupno zgodovino, to smo želeli pokazati. To je hodeči grm, dejansko je to turški ostrostrelec. Te podobe so zanimive kajti gre za zgodbe, ki so se skoraj izgubile. Leta 1917 so francozi želeli oblikovati lažni Pariz, zato da bi zepelini pomrdirali napačni Pariz. To seveda ni uspelo, ampak eh, zgodba se je skoraj izgubila, mi pa smo želeli te zgodbe spet pripeljati nazaj. Projekt je namenjen temu, da bi pokazali vse elemente in vidike vojne. Želimo pa biti avtentični in podati resnico. Zgodovino pripeljemo v sedanjost in kažemo vse vidike življenja. Naprimer, ljudje so imeli težave z peko, ker je bil sladkor tako drag. V Avstriji in v Nemčiji dame niso več mogle nositi francoskega spodnjega perila, zato ker je bila vojna. Vojna je spremenila tiste malenkosti in ni šlo samo za izobraževanje. V tem projektu želimo pokazati, kako je bilo živeti v razdeljeni Evropi pred sto leti, zato da bomo vedeli, kako je danes živeti v miru. Hvala. Many, many Hvala. Lepo je videti, da mladi na to temo gledate tato, tako čustveno in da ste se resno zgodovinsko lotili te teme. Uporaba Twitterja je res eh, inovativna metoda Prepričana sem, da boste vsi nadaljevali s svojimi projekti. To je res lepo. Dobro, zdaj pa dobijo besedo poslanci. Vsi se strinjamo z pomenom kulture, pravkar smo potrdili poročilo o tem, da se je treba boriti proti brezposobnosti mladih. Govorimo pa tudi o učenju o Evropski uniji v šolah. O tem bomo govorili k malo danes. In še nekaj. Vloga medkulturnega dialoga je prav tako zelo pomembna. Hvala govornikom. Zdaj pa dobi besedo gospa Kamerefer. Äh, Hvala lepa. Hvala vsem dobitnikom nagrade. Mislim, da ste opravili zelo dobro delo. Upam, da boste s tem nadaljevali. Lahko si predstavljam, kako težko je žirija izbrala dobitnike nagrade. In eh, letos imamo tri tretja mesta. Mislim, da to kaže, kako težka je bila izbira. Povedati vam moram, da so vsi projekti, ki smo jih danes videli, prav nevrjetni, pokrivajo različne teme, različna področja, Dan danes imamo veliko problemov v Evropi. Veliko je tudi skepse v Evropi. Vsak dan se s tem spopadamo. In uh, lepo je videti, da obstaja veliko mladih v Evropi, ki sodelujejo z drugimi mladimi iz drugih držav članic in ki poskušajo Evropo izboljšati, ki poskušajo poskrbeti, da bo v Evropi lep, lepše živeti. In ta zadnji primer, da se oziramo nazaj, da se oziramo v razmere, ki jih je Evropa doživela, ko smo imeli vojno, trpljenje. In ko smo videli, da to ne vpliva samo na države, ampak eh, pokazali ste, kaj to pomeni za običajne ljudi, v zadnjih 70 letih smo v Evropski uniji zelo veliko dosegli. Mislim, da se nihče od nas več ne more predstavljati, kaj to pomeni, da bi morali pokazati potni list na menem prehodu in da nas morda ne bi spustili preko ali pa da ne bi smeli nositi francoskega spodnjega perila, zato ker je to pač od sovražnika. Te stvari se nam zdijo popolnoma samoumevne, o tem sploh ne razmišljamo več. Zato se mi zdi zelo pomembno, da včasih pogledamo nazaj, zato da ugotovimo, kaj vse smo že dosegli. Seveda pa moramo gledati tudi naprej in vedeti, kaj nas še čaka. To velja za projekte, ki se borijo proti brezposobnosti mladih in eh, projekte, ki poskušajo mlade motivirati, da bi sami poskušali najti pot naprej, da bi sami poskušali izboljšati situacijo, ne pa da neprestano čakajo na druge, da jim pomagajo. Taki projekti se mi zdijo res odlični. Pa tudi Erasmus. Program Erasmus Plus je eden največjih dosežkov Evropskega parlamenta in zelo sem vesela in ponosna na to, da se bo to nadaljevalo. Vesela sem tudi, da nam je uspelo zagotoviti vsaj malo več denarja za trenutno obdobje financiranja, kajti izmenjava mladih je zelo pomembna tudi za prihodnost Evrope in mislim, da lahko govorimo o učinku domin. Ta učinek domin se potem lahko širi tudi na druge projekte, naprimer na vaše. Še enkrat hvala lepa, odlično delo ste opravili. ko vidim vaše delo, potem mislim, da se mi ni treba bati za prihodnost Evrope. Hvala. Okay. Eh, Hvala lepa. Tudi sama menim podobno. Julie Ward. Uh, Hvala lepa. Govorila bom o svojem poročilu in to kmalo, ampak eh, še predtem sem želela povedati, da je bilo res odlično prisluhniti vam Lepo je biti zastopnica in predstavnica Evrope, sem iz severo-zahoda, ampak sem ponosna evropejka. Lepo je videti mlade, kako delajo na teh projektih. Včeraj smo imeli dobitnike nagrade državljanov Evrope, z mano je tudi imetnik, gospod Džafa, tam zadaj sedi, dela zelo dobro delo, včeraj je dobil nagrado, tudi vi opravljate odlično delo in eh, tudi vi ste dobitniki nagrade. Mislim, da s tem mreženjem, ko mej ni in eh, ko mladi lahko sodelujejo, da je to zelo dobro. Potrebna je tudi kritična analiza in eh, lepo bi bilo, če bi vaši projekti zaživeli tudi v moji državi, v moji državi je problem z vodo. Problem je, ker smo pač otok. Veliko več je povezav med ljudmi na kontinentu v Evropi, kot pa med ljudmi v moji državi in kontinentom. Lepo bi bilo, če bi poskusili ta projekt izvesti tudi v moji državi. Džafa prav gotovo ne čuti, da je odrezan evropski poslanci ne razumemo prometa v Bruslju in ne vemo, kako bi se izognili prometu. Kateri projekt je že bil, ki se je ukvarjal s tem? A vi, odlično, no morda bi lahko pomagali tudi nam. Danes zjutraj smo res imeli težave. Like eh, student trip advisor. Ja. <laughs> Yeah, Kot nek trip advisor za študente, a ne? Gospod Trippel, Hvala lepa. Tudi meni je bilo zelo zanimivo. Pokazali ste veliko zagretosti in zavezanosti evropski pre preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Videli smo različne pristope in eh, mislim, da s tem spoznamo celotno podobo evropskih zgodb. Še nekaj mi je bilo všeč. Mladinska nagrada Karla Velikega pomeni, da se ljudje lahko srečajo, da se lahko izmenjajo izkušnje in to je tisto, kar smo si želeli doseči. Zelo sem vesela, da se je to tudi zgodilo. Nekaj pa me zanima. Zgodovina vaših projektov. Kako dolgo jih razvijate? So to projekti, ki ste jih začeli izvajati, ko ste se odločili prijaviti se na mladinsko nagrado Karla Velikega. Zanima me torej, kakšno je ozadje, kako ste se torej odločili, da se boste podegovali za nagrado. Slišali smo različne komentarje. Zanima me, kdo želi kaj povedati. Lepo bi bilo prisluhniti enemu ali drugemu. Prepričana sem, da Želite vsi nadaljevati, ja ne? Eh, en el caso del proyecto español. No, kar se tiče španskega projekta, smo nagorili Evropo, začeli smo oktober eh, 2012. Jasno smo imeli pred očmi, da želimo se informirati o Evropi in da želimo eh, tudi podati nek poziv Evropi, nismo pa takrat še videli za nagrado Karla Velikega. Mi smo to naredili iz novinarskega navdušenja in zato, ker se čutimo evropejce. Naš eh, časopis je projekt za prihodnost. Eh, vsako leto izboljšujemo našo stran, izboljšujemo naše ekipe, zdaj nas je že 140, 400 eh, študentov novinarstva je tudi šlo prek našega časopisa v zadnjih treh letih in s kolegico Kristino sva se ravno pogovarjala o tem. Eh, nagrada nam je dala videti, da smo na dobri poti, vendar pa da nas čaka še veliko dela. Eh, veliko ljudi je, ki kritizirajo Evropo, ki menijo, da odločitve Evrope niso pravilne. Zato je pred nami še veliko dela. Hvala. Izvolite. Kar zadeva projekt socialni klub za nogomet. Ta projekt teče že 13 let. Nagrada Kala Velikega je samo češnja na torti. Mislim, da smo čisto slučajno videli, da obstaja sploh ta nagrada. In ugotovili smo, da mi ne organiziramo samo nogometnega turnirja in da obstaja še neka razsežnost. Sam nisem tukaj vseh 13 let pri projektu, ampak nekateri so. In uh, ljudje sploh niso vedeli, kakšne rezultate s projektom dosegamo in z nagrado Karla Velikega smo dejansko videli, kaj smo dosegli in to nas zelo veseli. Hvala. Hvala. Mi smo menili, da bi imeli najprej razstavo v Luksemburgu na 100. obletnico Prve svetovne vojne, na to pa je vlada to razveljavila. Zgodovinari smo se odločili, da bomo storili nekaj sami. Leta 2013 smo o tem začeli razmišljati, na to pa smo začeli stviti. Pred nagrado Karla Velikega smo bili izpostavljeni veliko skepticizmu. Tvitanje to pa res ni nič težkega, prvo svetovno vojno, to je tema, ki je že za nami in tako naprej. Šele po tem, ko smo dobili nagrado, smo dobili več sledilcev in tudi več pozornosti. Največ sledilcev je iz Kanade in iz eh, ZDA, ne prihajajo iz Evrope. Nagrada nam je pri tem pomagala, torej to je bilo res lepo. Thank you. And so a long preparation, very prego στη δική μας περίπτωση η ιδέα προέκυψε από τις ανάγκες των νέων της Αλλά Vsaj izhaja iz zamisli, da res obstaja potreba po tem. Sodelovali smo v evropskih projektih v zadnjih šestih letih in šlo je za več kot 25 programov programov, ki se borijo proti brezposobnosti mladih. In to je eden glavnih problemov v Evropi. Na to pa je treba upoštevati še različne uradnike in odgovorne iz preteklosti. Sedli smo skupaj z njimi. Prav tako pa smo povezali še nekaj drugih pobud za zaposlovanje mladih nagrada Karla Velikega, to smo že poznali, leta 2010 smo že sodelovali pri tem in takrat smo prav tako dobili nagrado, zato smo vedeli, zakaj gre. Hvala. Torej, iz vsega srca čestitam vam vsem še enkrat, želim vam obilo uspeha. Dialog z vami bomo z veseljem nadaljevali. Običajno je tako, da ko nekdo dobi nagrado, potem s parlamentom več nima veliko stikov, nam pa se zdi dobro, če bi se stiki nadaljevali. Če nam želite kaj povedati, če se želite česa odeležiti, nam samo povejte. Hvala. Francis Gutman. Videli smo, da je to dobra praksa mislim, da je zelo dobro, če predsedstvo parlamenta vse skupaj podpira. Poskrbeti moramo za večjo prepoznavnost te nagrade, kajti ta nagrada Karla Velikega zaenkrat še ni dobro poznana. No, morda bi tudi prejemniki nagrade lahko kaj storili za to, da bo nagrada bolj prepoznavna v prihodnosti. Hvala lepa še enkrat in obilo uspeha v prihodnosti. solo un momento. Eh, abbiamo ora lo scambio di opinioni zdaj bomo imeli izmenjavo mnen o poročilo dragici to je zelo zanimivo poročilo in sicer učenje o EU v šolah po mnenju je to velik izziv temu je zelo zanimiva prisluhnili smo mladim in videti je da mlade to vedno bolj zanima Lepo bi bilo, če bi imeli odprte kanale komuniciranja z mladimi, zato da bi vedeli, kaj mladi želijo. Enajstega januarja 2016 bomo o poročilu glasovali. Gospod Dragiči ima besedo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica pozdravljam pobudo, da bi imeli poročilo o učenju o EU v šolah. Ta tema je zelo relevantna v trenutnem kontekstu, kaj te Evropska unija se spopada z veliko izzivi. Vedno več je euroskepticizma, vedno več je razdrobljenosti, vedno več se sprašujemo o vrednotah Evropske unije. Veliko je populizma, ksenofobije, ogrožajo se temeljne pravice, ogroža se demokracija. Vrzel med EU in državljani je vedno večja. Evropska unija je tarča kritik zaradi demokratičnega premankljaja in oddaljenosti od državljanov. Državljani se ne čutijo povezane z EU, udeležba na volitvah je nizka in ljudje ne vedo veliko o EU, vključno z mladimi. To je pa zelo pomembno, mladi morajo vedeti nekaj o tem. Naprimer, leta 2014 je Eurobarometer podal anketo in 71 odstotkov državljanov meni, da niso dobro obveščeni o Evropski uniji. 44 odstotkov meni, da samo delno razumejo delovanje Evropske unije. V tem okviru ni nič nenavadnega, da državljani ne čutijo povezave z političnim projektom Evropske unije, postajajo euroskeptični in imajo občutek, da ne sodelujejo pri postopkih odločanja. Ne moramo pričakovati, da bodo evropski državljani sodelovali v demokratičnem življenju Evropske unije, če ne razumejo, kaj se dogaja. To je bilo jasno na zadnjih volitvah. Sodelovalo je samo 42,61 odstotkov Litvo in samo 27 odstotkov mladih je sodelovalo. To so mladi med 18 in 24 let. To je najnižja volilna udeležba od leta 1979. To bi bilo mogoče popraviti, če bi ljudje vedeli več o EU. Izobraževanje je zelo pomembno v tem smislu. Cili vključujejo tudi pripravo posameznika na življenje in aktivno državljanstvo v svetu, ki je vedno bolj zahteven in tudi družbe so vedno bolj kompleksne. Evropska razsežnost v evropskem izobraževanju bi lahko pomagala povezati Evropo z državljani. Izobraževanje v EU ni nič novega, kajti to je že od leta 76 del kurikulumu, takrat smo sprejeli prvo resolucijo na to temo. Takrat je bila resolucija sveta leta 76, 9. februarja je bilo to. Sprejetjem Maastrichta leta 92 je bila oblakovana pravna podlaga za to, da bi lahko ukrepali na področju izobraževanja. Danes so to členi 165, 166, 5DEU. gre za to, da bi vključili EU v izobraževanje v širšem pomenu besede, vključno z izobraževanjem in poučevanjem jezikov ter ukrepi za spodbojanje mobilnosti med študenti in učitelji, gre pa tudi za sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami. Evropska unija lahko spodbuja tudi izmenjavo informacij o izobraževalnih sistemih med državami članicami, prav tako pa bi lahko zagotovili sodelovanje državljanov in pripravo otrok na demokratično življenje. Od akcijskega programa leta 1976 je bilo sprejetih veliko programov in prav tako veliko pobud. Veliko pobud je bilo sprejetih zato, da bi razvijali evropsko dimenzijo v izobraževanje. To je v okviru izobraževanja za leto 2020. Strategija za mlade 2010-2018 in tudi v kontekstu Pariške deklaracije in izjave ministrov leta 2015 pa tudi delovnega programa komisije za izvajanje programa Erasmus. Prav tako je treba sprejeti konkretne ukrepe po Pariški deklaraciji. Svet je sprejel določene korake, ki pa so zelo kompleksni in večplastni. Treba je razumeti tudi vsebino in obseg. Ne gre samo za razumevanje Evropske unije. To poročilo se posveča enemu vidiku tega, namreč učenje o EU v šolah, zato da bi lahko omenili in razvili učenje o EU v šolah, zato da bodo ljudje vedeli, kako to deluje. Zato da bomo videli, kako bi se to lahko odražalo na vrednote EU. Na tem temelji Evropska unija. To seveda potem vpliva na države in na njihove dejavnosti. Pripravljamo državljane, da bodo živeli kot aktivni državljani v vedno bolj povezani Evropi in globaliziranemu svetu. Trenutno je tako. Na nacionalni ravni je večina držav članic integrirala razsežnost Evropske unije v svoje kurikulume in izobraževanje učiteljev, vendar razlike so še vedno zelo velike. Lahko bi storili še več. Naprimer, kar zadeva kurikulume, lahko bi izboljšali učbenike. Pogosto je besedilo preveč splošno, razdrobljeno in ni konsistentno, prav tako pa se ne dopolnjuje z drugimi predmeti. Učitelji niso ustrezno usposobljeni, da bi poučevali o Evropski uniji, niso izpostavljeni izobraževanju, ki bi ga potrebovali. Učbeniki bi morali zagotoviti širše pokrivanje tem, prav tako pa bi morali biti bolje prilagojeni trenutnim starostnim skupinam. Upoštevati je treba interese državljanov in otrok. Otroci bi morali imeti možnost, da se sami učijo in da bi z različnimi vzgibi dopolnjevali svoje izobraževanje. Formalno in neformalno izobraževanje je zelo pomembno pri oblikovanju ustreznih kompetenc, zato da bomo imeli aktivne državljane. V tem smislu povdarjam potrebo potem, da je treba priznati te kompetence v okviru neformalnega izobraževanja. Prav tako pa je treba stkati tesnejše povezave med različnimi vrstami izobraževanja. Imamo različne možnosti na področju programov EU naprimer Evropa za državljane, ustvarjalna Evropa in Erasmus. To bi lahko izkoristili za to, da bi spodbujali jezikovne spretnosti, aktivno državljanstvo, kulturno zavedanje in tudi medkulturno razumevanje. Zato želim povdariti, da je nadaljevanje financiranja zelo pomembno, prav tako je treba zagotavljati mobilnost, kajti tako bomo poskrbeli, da bodo programe imeli bolj pozitiven učinek na udeležence, kajti občutek državljanstva in državljanskega sodelovanja je zelo pomemben. V tem kontekstu pozdravljam aktivni in akcijski program komisije za leto 2016 o Erasmusu Plus, prav tako pa pozdravljam zavezanosti k ukrepom po pariški deklaraciji. S tem naj bi povečali učinek Erasmusa pri spodbujanju aktivnega državljanstva, mednarodni in medkulturni dialog in solidarnost. Prav tako pa seveda podpiramo tudi organizacije civilne družbe, kajti te imajo ključno vlogo pri izobraževanju državljanov. In še nekaj. Platforme, kot je e-twinning in tudi School Education Gateway in tudi platforma za izobraževanje odraslih, to je mogoče izkoristiti za to, da si izmenjamo material za poučevanje in tudi učbenike, seveda pa lahko to izkoristimo tudi za poučevanje o Evropski uniji. Virtualne platforme, kot je Teachers Corner, ki zagotavlja material za različne starostne skupine o delu EU, je prav tako zelo koristen in to bi lahko razvijali še naprej, zato da bi spodbujali dostop do ustreznega materiala, ki je ustrezne narave. Poučevanje v okviru evropskih mrež je zelo pomembno. Spodbujati bi morali učenje o EU v, v čim večji možni meri, prav tako bi morali spodbujati izmenjavo mnen in najboljših praks. To je samo nekaj zamisli o tem, kako bi lahko izboljšali učenje o EU v šolah. To temelji tudi na izmenjavi mnenj, ki smo jih imeli za predstavnike komisije in deležniki, ki so aktivni na področju izobraževanja in usposabljanja. To je bilo v delavnici o učenju EU v šolah. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že komentarje drugih. Grazie davvero perché questa è una res hvala lepa. No, to se mi zdi res nekaj čudovitega in lepa predstavitev. Veseli me, da je tema glede na svoj pomen deležna dovolj pozornosti. Veliko posledic ima, kar zadeva vključevanje, demokratično, kulturno rast, vse, na vse, kar je pomembno za nas kot evropejce. To je veliki ziv in veseli me, da ste tudi vi temu tako strastno predani. Hvala vsem kolegom in kolegicam, zlasti poročevalcem Senci. Maura, najprej, izvolite. No, na začetku tega svojega kratkega prispevka bi rad eh, spomnil na besede Žana Moneja, ko je govoril o vlogi, eh, ki jo je imela Evropska unija, je rekel, mi ne povezujemo držav, ampak združujemo ljudi. In v tem odboru lahko aktivno prispevamo k eh, izobraževanju in obveščanju ljudi, predvsem to. Eh, lahko gradimo mostove med njimi in ti mostovi presegajo zgolj identiteto posameznih držav in narodov. Evropski program izobraževanja, potem poklicnega usposabljanja eh, in drugi programi morajo izhajati iz tega cilja. Tukaj gre za metodološki in intelektualni pristop in mislim, da je nujen predmet o evropskem državljanstvu in o evropski zavesti. Evropa se sooča z zelo težkimi izzivi v tem času. E, naprimer, vse več je populizma in nacionalizma. In tukaj eh, ljudje izhajajo iz eh, svoje lastne vizije oziroma gledajo samo na svoje interese. Po drugi strani pa je aktualni izziv tudi v tem, da Evropa postane globalni akter na mednarodni ravni. In iz tega razloga mora Evropska unija odigrati vlogo tudi v učnih programih študentov in dijakov. In o dosežkih Evrope je treba mlade učiti v šolah. Zato se zahvaljujem za to razlago, ki nam jo je podal poročevalec. Gospod Dragič, ne vem, če sem prav izgovoril vaše ime, hvala za predstavitev poročila. Hvala tudi za ambicije, ki jih imate pri pripravi tega poročila. Torej, poročilo o spoznavanju Evropske unije v šolah je ključnega pomena. Komisija je pred dvema letoma objavila poročilo na to temo. Upoštevala je, da je že več let eh, ta tema na politični agendi Evropske unije. In mislim, da lahko s tem poročilom sprožimo neko evropsko pobudo, da bo Evropska unija prisotna v šolah in učnih programih držav članic. Vsi evropski državljani morajo spoznati pomen evropske integracije, potem kako se zaščitijo pravice, ki jih zagotavljajo pogodbe. Vedeti morajo, da si v Evropi na milijone ljudi deli iste vrednote. Hvala. Hvala lepa, gospod Mauro. No, no, poskusil bom biti čim bolj kooperativen in vidim dodano vrednost v večini naših aktivnosti, ampak zdaj pa res globoko dvomim in postavljam pod vprašanj to delovanje, zlasti v luči ksenofobije, antinacionalizma in Tu ne gre za ene in iste stvari. Evroskeptic, evroskepticizem je veliko krat utemeljen. Učenje EU, o EU v šolah je veliko krat prav le učenje o tem, kako dobra je Evropska unija. Ampak to je tisto, kar me moti v tem poročilu. Ljudje morajo imeti imeti možnost kritično razmišljati o tem sama propaganda pa ne pripomore k temu in ni dobrodošla. Veliko sem slišal o političnem projektu, o tem, kako je euroskepticizem nekaj slabega in da ne smemo učiti ljudi, da naj bodo skeptiki, ampak to ni v skladu s soboščinami ljudmi, ljudi omogočiti jim moramo svobodno razmišljanje. Sami se morajo odločiti, ali bodo skeptični ali ne. In če bomo imeli to vrstno učenje v EU šoli, bomo vzgojili otroke, ki bodo videli, kako je vse čudovito. Evropska unija naj ne bi narekovala učnega načrta v šolah po posameznih državah. O tem smo veliko krat govorili tudi že v Združenem kraljestvu in glavni politični stranki o tem prav tako veliko govorite. To, da bi imeli enake knjige po vsej celini, to mi je vzelo sapo. Seveda pozdravljam to, da si delimo najboljše prakse, da sodelujemo, ampak taki učbeniki ne bi predstavljali na najboljše prakse. Prav alarmantno se mi zdi, kakšni so komentarji o Erasmus. Plus. To je pozitiven projekt in eden od razlogov, zakaj Združeno kraljestvo ostaja v Evropski uniji, to je predstavljalo dodano vrednost, ima koristi. Ampak tukaj ga zdaj preoblikujemo v še en razlog, zaradi katerega bi lahko zapustili Evropsko unijo. Zakaj obstaja ta domneva, da je ena oblika nacionalizma slaba, druga oblika nacionalizma pa dobra? Če verjamete v svojo državo, je to nekaj slabega, če pa verjamemo v, neko, v nek subjekt, ki se mu reče Evropska unija, je to dobro. Kaj pa preostanek sveta? Zakaj nismo taki, da gledamo nekoliko bolj na vzvam. Izobraževanje pa ni v pristojnosti Evropske unije, tako da v smislu izmenjave dobrih praks lepo, ampak tovrstni učbeniki in tovrstno izobraževanje mislim, da ne spada v nobeno zakonodajo, v nobeno uredbo in Združeno kraljestvo tega ne bo nikoli podparlo. Hvala. Grazie, Hvala lepa za te misli. Delur, gospod Magal. Grazie, presidenta. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da moramo izkoristiti priložnost, ki nam jo je ponudil gospod Dragiči s svojim poročilom. Strinjam se z njegovim načinom eh, razmišljanja. Tolmačenja ni, Ne vem. Ni španskega tolmačenja? Ima kdo kak problem s tolmačenjem? Ne? Vse je v redu, prostite. Defija Boške. Eh, eh. Torej, treba je izkoristiti in do konca speljati ta pozitivni razmislek gospoda Dragičija. Vsi se strinjamo, da je najboljši način, kako predstavljati Evropo mladim, Erasmus. To pa je zato, ker to ni zakon, institucija, ker tega niso eh, sprejeli nacionalni parlamenti. To ni bilo potrebno. Prav tako Erasmus ne zahteva ogromnih eh, ekonomskih virov, ampak gre za preprost evropski program se pa njegova vrednost uh, zelo množi. Torej, multiplikator je velik in mislim, da je to pomembno. To pa je treba pospremiti še z drugimi eh, dejavnostmi. Mladi, mladi evropejci, eh, sinovi hčere, vnuki mojih prijateljev, tudi moji prihodni vnuki, se morajo počutiti evropejce brez posebne potrebe po odločitvah parlamenta, zakonih in podobno. Vendar pa ne morejo biti oziroma ne bodo mogli biti evropski državljani, kajti nismo še razvili ustreznih pravnih eh, pogojev za evropsko državljanstvo. Mislim, da je to eden od primankljajev. To je povezano tudi z eh, težavami in ovirami, ki jih nismo uspeli preseči v preteklih eh, priložnostih. Naprimer, nimamo Evropske ustave, o kateri smo govorili pred nekaj leti. Zatekli smo se v neke pogodbe, ki so manj močne in zavezujoče. Eh, pravzaprav je tukaj šlo za defenzivo in neofenzivo. No, evropsko izobraževanje se mora soočiti predvsem s svojo zgodovino in Evropa nasplošno. Nekaj predlogov je že bilo, tukaj ne bom povedal nič originalnega. Evropa se mora soočiti z vprašanjem, kako razlagati samo sebe. Mogoče se bo to eh, pretvorilo v nek učni načrt, ampak mislim, da moramo učiti o zgodovini Evrope ne smemo učiti zgodovine zmagovalcev ali pa uh, zgodovine velikih nad malimi, zmagovalcev nad poraženci. To mora biti zgodovina evropskih narodov. Treba je povedati resnico o naših lastnih grozotah, o, o vojnah in katastrofah. Torej, govoriti je treba o pobojih 20. stoletja. Doseči je treba to, da bodo naši mladi to razumeli in vse skupaj pretvorili v projekt za prihodnost. Saj bom končal. Vsak dan nam Evropa pošilja znake in signale v zvezi s tem. Danes imamo na mizi dva. Primer Grčije. Grčija Evropo prosi eh, za pomoč, prosi, da bi lahko obstajala v njej čeprav eh, tam obstajajo tudi protievropske težne, kot vsi vemo. Imamo pa tudi krizo beguncev, ki je še en uh, klic po več Evrope. Želimo, da Evropa obstaja, da se spremeni v Evropo tako, kot mora biti, ne samo v skupek nekih držav. To je zahteva, ki je fizično prisotna. In moramo biti sposobni to eh, pretvoriti tudi v vrednote, ki jih bomo učili na naših šolah in univerzah. In o tem govori gospod Dragiči v svojem poročilu in eh, to moramo tudi mi vse bolj odločno izražati. Hvala. Hvala lepa za ta razmišljanja zlasti glede tega, kako se piše zgodovina Evrope, zdaj pa gospod Malinov, potem še Julie Ward in potem bomo zaključili razpravo. No, to je šele začetek razprave. Tudi po sprejetju našega poročila se razprava ne bo končala. Velika težava je v tem, da moramo razlikovati med tem, kaj si želimo za Evropo in kaj dejansko želimo doseči na splošno za evropsko prihodnost in kaj poučujemo v šolah. To so zelo različne stvari. Naj začnem s tem, da poskušam obraniti samo idejo za to poročilo. Vsi smo imeli težave razlagati, zakaj to počnemo, kajti tudi v tem odboru očitno ni tako jasno, zakaj. Najprej obstajajo nekaj splošnih načel in lahko ugotovimo, da vedno, ko je prišlo do organizirane politične skupnosti, in to je splošno načelo, da noben politični režim ali skupnost ali unija se temu ne more izogniti. In to je temeljna pravica, če lahko tako rečem, za Evropsko unijo, da zastavi vprašanje o poučevanju o sebi v šoli to je temeljna pravica vsake skupnosti ali unije, da poskusi prepričati svoje člane ali v tem primeru državljane, da je to pravična politična unija, da je upravičena, da je smiselna in poskusimo izobraziti svoje državljane v tem smislu, da bodo lahko cenili to unijo. Drugače, katerakoli unija, tudi Evropska unija, ne bi bila smiselna ne bi smela obstajati, če ne bi imela želje dobiti odobritev od svojih državljanov. Zato imamo pravico ponuditi to mnenje na lastno pobudo o učenju o EU v šolah. Nobena unija ne more obstajati brez tega, nobena zveza kaj lahko v bistvu naučimo naše mlade ljudi. Slab pristop bi odtujil mlade in naše državljane od Evropske unije. Pri tem pa je treba upoštevati, da je v javnem mnenju vedno prisoten močan tok proti Evropski uniji in njenemu obstoju. Najboljša stvar in to je univerzalna shema, da se poveže vrednost Evropske unije z zgodovino neke določene države. Menim, da vsaka država članica lahko razvije svojo metodologijo in pristop, ki lahko dokaže, da z zgodovinskega vidika obstoj Evropske unije je dober. Lahko si predstavljam tudi skupnega pristopa za vse nekdanje komunistične države. To je veljaven argument za vse, kaj ti vemo, kaj je bila Evropska unija za nas med leti 1945 in 1989. Vsaj za teh deset držav članic je to zelo veljaven argument. Mislim, da moramo poudariti ne le, kako deluje Evropska unija, to je politična raven razlage. Sam sem profesor politične znanosti in politologije. Treba je narediti povezavo med pravicami in svoboščinami v Evropski uniji. Toliko za enkrat, kajti drugače bom moral spregovoriti še o vsem drugem in to je zelo obsežno. Posebna povezava z zgodovino se mi zdi tu pomembna. Mislim, da nima vsaka država članica svojega pogleda. Obstaja nekaj splošnih pogledov na Evropo in Zahodno Evropo. Po dve, tri države si verjetno kar delijo mnenje in poglede, potem nekdanje komunistične države, tistih deset in še nekaj, kar je pomembno za mlade pravice in svoboščine, saj živijo v Evropski uniji, rojeni so bili v njej, učijo se v njej, delali bodo v njej in nimajo druge alternative. Pravice in svoboščine jim lahko razložimo in razloge za obstoj Evropske unije. Ne zato, da jih prestrašimo, ampak zato, da začnejo razmišljati o tem, kako bi bilo živeti v neki državi, kot je vaša, ne da bi bili člani Evropske unije, ki nam zagotavljajo in to članstvo nam zagotavlja pravice in svoboščine. Nekaj v tem smislu. Govorim iz, iz izkušenj, lahko rečem. Pogosto obiskujem šole v Bolgariji in vidim odzive študentov in gimnazijcev. Poskušam biti čim bolj v pomoč in tudi v šolah, pa tudi pri pisanju tega poročila. Hvala za ta prispevek. No, hvala lepa, mislim, da je to poročilo res zelo zanimivo. Deležno veliko podpore, ampak. Čas nas priganja, tako da prosim, če se omejite na dve minuti v nadaljevanju. Spod Gramatikakis, potem gospod Ward in tako naprej. Nu știu, cât de, nu știu cât de traductibil este ce o să spun acum, dar... Uh, Do, kakšne mere bomo lahko to prevedli, ampak in pri nas imamo nek izraz ki pravi, da lahko imamo vojno za mir, lahko je obstajala, ampak vsi so umrli. Zakaj to pravim? Zakaj se spominjam tega izreka? Zato, ker če bomo obravnavali vprašanje, kot je globalno segrevanje, moramo vedeti, da se segrevanje še povečuje. Bolj, ko se borimo proti korupciji, večja je v naši državi. In bojim se, da če ljudje temu nasprotuje, ne bodo več imeli voljivcev in ne bodo imeli več svojega delovnega mesta. Veliko krat se zdi, da si ljudje prizadevajo samo za pridobivanje glasov. Menim, da je to res nujen in bisen instrument, ki nam bo omogočil, da preučimo ponovno temeljne koncepte, ki so sploh združili Evropo in ki predstavljajo pojem Evropske unije gre za zgodovinska, geografska dejstva, intelektualna dejstva in argumente, ki so združili Evropo. Tisti politiki pa, ki samo pridobivajo glasove in voljivce s protievropsko razpravo in govorjenjem, verjamem, da je je to zelo uspešno v Združenem kraljestvu, ampak poglejmo si samo angliščino. Angliščina je sestavljena iz besed iz številnih drugih jezikov. Narodi, ki so prisotni v Evropi, niso nastali kar tako, mešali so se med seboj in Evropa je zdaj zato združeno območje pravi, prav zaradi te misoginije. Hvala. Gospod Gramatikakis. Hvala. To so zadeve, ki so bile predmet razprav na teoretični ravni že v preteklosti. ampak eh, optimizem mladih, ki so dobili nagrado Karla Velikega, je vir navdiha in upanja. V preteklih letih smo imeli kar tri krize v Evropi, torej krizo s proračunom, potem pa še krizo s terorizmom, na to pa seveda še begunce. Vse to poznamo. Na nek način odgovore vedno iščemo v izobraževanju, v kulturi in tudi v zgodovini. Poročilo Dragiči je sicer dobro, vendar težko bo postaviti kakšne realistične cilje. Vidimo lahko, kako težko je. Poskrbeti, da bo pouk zanimiv za otroke. Vseeno pa mislim, da moramo nadaljevati, truditi se moramo še naprej in pripravljen sem na sodelovanje v, pretek, v prihodnosti. Hvala, Julie Ward. Um, čisto na kratko, ker vem, da bom predstavila tudi svoje poročilo in mislim, da obstaja nekaj sinergije med našim delom. Dovolite, da samo nadaljujem tam, kjer so kolegi nehali. Menim, da so bili tisti mladi, ki smo jih videli danes, res čudoviti. Evropa in države članice pripadajo mladim in njim moramo jim dati najboljša možna orodja, da bodo lahko preučili svojo identiteto, svoje odnose z drugimi v svojih državah, regijah, sosednjih državah in v globalnem svetu. Sama sem delala v izobraževalnem sistemu, glavnem neformalnem izobraževanju z mladimi. To je bila moja praksa in moje življenjsko delo. In moja praksa kaže, da si res lahko izmenjujemo primere boljših najboljših praks, ki jih lahko oblikujejo. To je res pomembno. In Andrew, moram povedati, da sem vedno žalostna, ki, ko ljudje, ki so na desni strani v tej hiši, v tem parlamentu, razmišljajo tako, kajti jaz sem Britanka, sem iz severozahoda, sem ženska, imam veliko identitet. In vse te različne identitete me ne omejujejo, ampak mi dajo več priložnosti in to je tisto, kar si želim za mlade. To želim braniti, te pravice v tem parlamentu in tudi pri nas doma v Združenem kraljestvu. In res sem žalostna, da naša vlada ne bo dala mladim starimi manj kot 18 let svojega glasu na prihodnjem referendumu, kajti gre za našo prihodnost in, prihodnost in predvsem prihodnost naših otrok. Hvala, Đuli. In še zadnja, zadnja beseda. Gre. Ne, že je treba učiti o Evropske uniji, to bi htela reči. Gospa Šojdrova, hvala lepa. Učenci se morajo učiti o Evropski uniji, o evropskih institucijah, brez dvoma. Vprašanje pa je ostaja, kako bomo poučevali ta predmet in ali bo to predmet ali bo to prioriteta. Evropska unija ne narekuje izobraževanja in ne narekuje, kako naj bi države članice poučevale otroke v šolah. Tisto, kar pa lahko naredimo, je, da koordiniramo te dejavnosti in lahko rečemo, to pričakujemo, da bodo države članice naredile. Tisti od nas, ki smo šli skozi komunizem in pomankanje svobode in svobo, svoboščin, smo zelo občutljivi na ideološke vplive. Na češkem je prepovedano predstavljati politične programe, ne moramo imeti političnih kampanj v šolah, vendar pa se morajo otroci vseeno nekaj naučiti o ideologijah, to je nujno. Tako da razumem, da naj bi šole poučevale o Evropski uniji, otroci, učenci in učitelji pa morajo čutiti svobodo pri odločanju o tem, kako se bodo učili, kako bodo poučevali. Več kot se bomo naučili tudi o tem, bolje, boljše bo poznavanje o Evropski uniji. Hvala kolegu Majnovskemu za zelo dobro razlago o tem, kakšni bodo vplivi, ko gre za nadaljni študij in univerze. Tudi tisto, kar je povedal gospod Mauro, malo prej razumem, tako tudi jaz razumem stvari. Več informacij, ko dobimo, bolje je. In prepričana sem, da več kot se bodo naučili, boljše bodo odnosi. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo predstavniku oziroma predstavnici komisije. Je tukaj? Izvolite naturalmente sul supporto e sull'interlocuzione positiva con la commissione. Eh, eh, imeli smo seminar na katerem smo si že izmenjali določene ideje pred nekaj dnevi kot je gospod dragiči dobro povedal je pomembno učiti o evropi v šolah gre za kompleksen koncept vključenih je več razsežnosti Eh, in eh, vprašamo se lahko, ali bomo Evropo učili kot skupno zgodovino, kot institucije. Gre pa tudi za širše teme eh, spodbujanja aktivnega državljanstva, demokracije in tako naprej. Razvijati treba občutek pripadnosti Evropi, torej pripadnosti skupnemu projektu. To pomeni, da bomo govorili tudi o ustanovitvenih vrednotah, temeljnih vrednotah Evropske unije. In, Vsak na to gleda malo drugače, zato je treba mlade izobraževati in informirati o, Evrope, o Evropi, tako da si bodo lahko o njej ustvarili mnenje. Potrebno je, da imajo eh, potrebna urodja na voljo, da lahko odigrajo svojo vlogo v družbi, treba pa je izobraziti tudi učitelje, da bodo mlade spremljali na tej poti. Hvala gospodu Dragičiju da je že informiral parlament o različnih orodjih, eh, ki so nam eh, v ta namen na voljo. Ehm, govoril je gospod Dragič o različnih eh, platformah, o School Education Gateway, Twinning in podobno. Na ta način se je možno izmenjevati ideje, profesori lahko delajo na določenih projektih in prek tega lahko vidijo tudi prek svojih meja, torej ne samo tisto, kar se dogaja v njihovi državi, ampak se lahko povežejo z drugimi državami in drugimi profesori. No, nekaj orodij že obstaja v samih šolah in eh, naša ambicija je, da jih razvijamo še naprej, tako da bomo lahko bolje govorili o Evropi in o uh, naših skupnih projektih. Hvala. Hvala. Gospod Dragiči dobi besedo za odgovor. Hvala vsem, hvala vsem, ki podpirate ta projekt. Tudi tistim, ki ga ne podpirate, se zahvaljujem, kajti vsak ima lahko svoje mnenje o tem. Eh, gospodu Gramatikakisu in gospodu eh, Diakonu eh, se želim zahvaliti za to, ker sta omenila mlade, kajti mladi so dokaz evropske solidarnosti. sam sem eh, leta 89 šel iz Romunije in uh, uh, najprej sem šel v Grčijo, zato govorim tudi malo grško. Beseda skepsis, uh, iz katere izhaja skepticizem, je v Sokratovih in Aristotelovih časih pomenila eh, razmišljanje, mislece. Uh, Torej, mogoče tisti, ki so skeptični, samo preveč razmišljajo, pa se ne lotijo ukrepov. Ne želim uh, nikogar soditi. Uh, to je samo ideja. No. Potem druga stvar. Človek, ki ni izobražen ali informiran, ne pozna svojih pravic. Uh, sam prihajam iz. Uh, romske manjšine in vsi veste, kaj se dogaja z romsko manjšino. Romska manjšina ne pozna svojih pravic, ni informirana. In eh, veste, kaj bi se zgodilo z 511 milijoni ljudi, evropejcev, če ne bi poznali eh, svojih pravic. Zelo lahko se s takimi ljudmi potem manipulira. Tretja stvar, ki jo želim povedati, pa je, da je Žan Monet pred 50 leti rekel nekaj pomembnega. Med razlikami in geografskimi mejami obstaja skupni interes in eh, ne smemo pozabiti na ta skupni interes. To so evropske sanje, ki sta jih za nas gojila Monet in Šuman. Pa še ena stvar, meni se zdi zelo pomembno, da če je skepticizem res tako močan, mogoče, pa ne sodite me, prosim, torej mogoče bi morala vsaka evropska država poslušati samo uh, uh, svojo glasbo, nobene druge. Uh, mogoče bi morali jesti samo svojo hrano, ne hrane iz drugih držav, plesati samo svoje plese. No in če imamo ljudi, ki mislijo, da nismo v Evropi ali da so apolitični, potem bi morali živeti v taki apolitični državi, ampak take države sploh ni, kajti stvari v Evropi so soodvisne. Hvala draghi lei sono sicura che è il miglior relatore per questa gospod draghi vi ste res eh, pravi poročevalec za to poročilo kajti eh, pristopili ste z velikim navdušenjem eh, gre pa za pomembno evropsko temo in vi prihajate iz evropske manjšine iz romske manjšine ki se zelo zaveda pomena Evrope in učenja evropskih vrednot v šolah. Upam, da bomo našli dober način sodelovanja. E, morali bi poskrbeti, da se bodo ljudje počutili bolj evropejce v Evropi. Mislim, da se moramo ukvarjati z vrednotami, predvsem s tistimi temeljnimi vrednotami. tu so demokratične eh, eh, vrednote, aktivno državljanstvo je tudi pomembno in eh, bolj kot to, da smo skeptični ali kritični, moramo biti proaktivni. Veliko mladih in tudi nas samih ima dvojno državljanstvo. No, mladi tudi niso dobro informirani in zato je stopna udeležba na volitvah v Evropi zelo nizka. Tukaj gre za pomen informiranja in izobraževanja o teh vsebinah. Izobraževanje je sicer stvar držav članic. Države članice organizirajo to področje, ampak eh, mi pa lahko zagotovimo nek skupen okvir, ki bo pomagal državam članicam in pa učiteljem, da bodo lahko zagotovili večjo evropsko razsežnost izobraževanju. To je naša naloga. Hvala vsem, hvala tudi komisiji za uh, uh, ta dober začetek dela na tem poročilu. Zdaj pa naslednja tema, ki je tudi zelo pomembna. Danes je pomemben dan, obravnavali bomo eh, poročilo World, vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU. Imeli smo septembra že večjo javno predstavitev, decembra bomo imeli glasovanje tukaj v odboru. 23. oktobra ob dveh popovdne pa je rok za vlaganje predlogov sprememb. Zdaj pa besedo dobi Đuli, izvoli. Um, thank you very much, chair. Thank you. Hvala. Hvala tudi sekretarjatu in kolegicam in kolegom, ki so mi nudili veliko pomoči pri tem poročilu. Rada bi vas spomnila, da gre tukaj za kulturno raznolikost, izobraževanje in pa medkulturni dialog pri spodbujanju temeljnih vrednot Evropske unije. Podala bom kratko obnovo tega poročila eh, skušamo graditi na skupnem dogovoru, ki so ga dosegli ministri za izobraževanje po napadih v Parizu. Tukaj so združena prizadevanja za to, da se preprečuje eh, marginalizacijo, nestrpnost, radikalizacijo in tako naprej. Eh, želimo ohraniti okvir enakih priložnosti za vse. Poročilo identificira priložnosti, skupaj z izzivi seveda in podaja tudi konkretna priporočila za ukrepe na vladni ravni in tudi na ravni EU. Eh, Naprimer, več se uporablja kultura pri zunanjih dejavnostih in pri razvojni agendi Evropske unije. Priznava se edinstvena vloga kulture ter aktivnega državljanstva in vključujoče družbe pri izgradni uh, Eh, trdnih eh, družb, ki bodo imele zaupanje v prihodnost. Sama sem izhajala iz dveh načel pri svojem pristopu. Najprej mi je bila pomembna eh, nujnost pozitivnega govora, torej da se priznajo izzivi, ki so v tem času zelo težavni, ampak da ob tem izkoristimo in izpostavimo tudi priložnosti za kulturni dialog, zato da iz tega izide neka bolj vključujoča družba. Veliko pogovorov sem opravila tudi z različnimi skupnostmi eh, in v tem trenutku se veliko skupnosti počuti ogroženih, eh, eh, dominantni diskurz jih izključuje in pomembno je, da to v čim večji meri odpravimo. Moramo biti pozitivni. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Potem drugo načelo je bilo, da se uh, razvije nek integriran pristop uh, pri ukvarjanju s to široko temo. Ne smemo aktivnega državljanstva uh, ločevati od mladih kulture in podobno. Med vsemi temi elementi je treba izgraditi sinergije. Delovna metoda, ki sem jo uporabila, pa je bila. Uh, Eh, torej naslednja. Skušala sem biti čim bolj vključujoča, sestajala sem se s predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe, z ljudmi, ki delajo na terenu. Eh, torej, tako sem se lotila tega dela in eh, ko sem bila izvoljena za poslanko, nisem nehala biti vključena v življenje skupnosti in povezana z ljudmi. ko sem se srečevala s civilnimi eh, organizacijami, nevladnimi organizacijami tukaj v Bruslu in Strasburu, sem še naprej imela z njimi dialog eh, in nadaljevala z dialogom tudi v svoji državi članici. Upam, da bo poročilo za to eh, še bogatejše, kajti van sem vključila tudi konkretne izkušnje ljudi, konkretne probleme in iskala bom konkretne rešitve. Sestala sem se tudi s predstavniki Sveta komisije in Luksemburškega predsedstva ter agencije FRA. Zelo zadovoljna sem, da je Luksemburško predsedstvo svetu uh, želelo organizirati konferenco prav na to temo. Nekaj mladih prostovoljcev je bilo z mano poleti, ki so se udeležili te konference. Mislim, da na ta način tudi lahko. Uh, uh, smo bolj participativni, uh, se obveščamo o odločitvah in vsi sodelujemo. Želim se zahvaliti poročevalcem v senci. Eh, na začetku procesa smo imeli že prvi sestanek, na katerem smo se izmenjali uh, stališča. Enega pa bomo imeli še po tem sestanku, vendar nisem popolnoma prepričana, kdaj, kaj ti. Uh, zdaj moram še na glasovanje v drugem odboru. Torej, še naprej bomo delali v tem uh, duhu sodelovanja. No, kaj želim uh, dodati še s predlogi sprememb? Čas je omejen, prav tako prostor. In vse vas prosim, da ste kar se da kratki in jedrnati pri predlogih eh, sprememb. Nekaj bi še povedala. Treba bo razviti uh, razdolikost v šolah. Uh, potem eh, več podarka na vlogi eh, mobilnosti, potem eh, formalno, neformalno izobraževanje, treba je vključiti vidik spolov, potem ljudi izbliževati, ne pa razdruževati. In tukaj so vključeni tudi migranti, ki lahko prispevajo k naši družbi. Potem preprečevanje radikalizacije, ne samo znotraj manjšin, ampak povsod, treba pa je pod vprašaj postaviti tudi določene stereotipe, eh, s katerimi se soočamo v večini in pa v manjšinah. No, potem eh, je treba omeniti tudi ljudi s posebnimi potrebami. UNESCO se omenja, potem eh, boj proti. Ustrahovanju in uporabiti vsa sredstva, ki so nam na voljo za to. Torej, dragi kolegi, upam, da bomo imeli plodno sodelovanje, zato da bomo eh, tukaj na ravni Evropskega parlamenta pripravili dobro poročilo. Upam, da eh, bomo na ta način tudi pomagali izobraževalnim ministrom po državah članicah pri pripravi eh, projektov. Sama bom morala dvorano zapustiti, kajti imamo glasovanje na odboru regiji, žal mi je. Eh, eh, bom pa potem prisluhnila vsem prispevkom. Hvala. Imamo čisto malo časa, kajti zaključiti moramo ob 11.30. Eh, besedo dam najprej poročavcem v senci za tri minute. Tisti, ki niste poročevalci v senci, pa boste dobili samo eno minuto. Volveni, Maura in Maragal, eh, to so vse poročevalci v senci, potem pa še nekov gramatikakis in mogoče še kdo. Volveni, torej, izvolite. Um, all, uh, for... Hvala. Hvala za vaše delo, hvala za priložnost, da govorimo o tej temi. Eh, to je poročilo polno dobrih želja in to se meni zdi zelo pomembno. Zdaj pa bom spregovoril v mađarščini. Eh, Dobro je, da smo začeli s tem skupnim delom. Kot je povedala kolegica, smo imeli pred poletjem neformalno kratko srečanje. Upam, da se bo to nadaljevalo tudi v bolj organiziranem formatu. Zdaj pa želim povedati še eh, nekaj stvari, ki bi jih eh, v poročilu izboljšal. Točka 17 govori o Lizbonski pogodbi in to je temelj za medkulturno komunikacijo. 17. točka eh, Lizbonske pogodbe mora biti vključena. Nisem odvetnik oziroma pravnik, ampak mislim, da bi morali to pravno podlago vključiti. Vendar to ni najpomembnejša stvar. Ko govorimo o preventivi, o preprečevanju ekstremističnih idej, radikalizacije in podobno, je to zelo pomembno, vendar moramo v ta namen izbrati prave partnerje in prava urodja. Poročilo pravi, da država sama ne more tega izvesti, potrebujemo tudi druge akterje. Eh, z etničnimi izzivi se eh, bolje kot država soočajo nevladne organizacije mislim, da je to pomembno. Eh, malo so sicer omenjene družine, ampak mislim, da bi morali bolj povdariti vlogo družine v tem pogledu. Nobena država še ni prevzela vloge družine. Kadarkoli so države to poskusile, je prišlo do fašizma ali komunizma. Eh, mislim, da moramo torej, to pot opustiti in uh, omeniti tudi neko navezavo, nek sklic na pogodbo. No pa še par stvari. E, omeniti je treba e, nevladne organizacije in akterje, poleg tega pa tudi vlogo crkva. Evropa ima različno zakonodajo glede e, vloge oziroma odnosa med crkvijo in državo. Moramo pa najti neko skupno formulo, ki ne bo povzročala razlik med nami, ampak bo izpostavila skupne vrednote. Sicer ne bomo mogli razumeti niti vprašanja migrantov, moramo se odpreti za ta vprašanja. Tukaj ne gre za novo obliko klerikalnih idej, nič podobnega. Mislim samo, da bi morali razumeti pravo vlogo religiji v evropski družbi in v naših vrednotah. To poročilo sem natančno prebral, žal mi je, da imam samo tri minute na voljo, ampak vložil bom še določene predloge spremembo v zvezi s tem. Hvala. Gospod uh, Maura. No, zelo na kratko, hvala predsedujoča. Časa nam zmanjkuje, tako da bom res kratek. Poročilo, o katerem zdaj razpravljamo, je ambiciozno. Ambiciozno v svojih predlogih zadeva različne teme, o katerih razpravljamo tukaj v odboru in pa na sestankih poročevalcev v senci. Poročilo je tudi uh, dovolj darnato napisano in zato se zahvaljujem. No. Uh, Sam bi spostavil eh, to, da se poudarja eh, zunanje kulturno delovanje Evropske unije v eh, izoblikovanju nove kulturne diplomacije in pri oblikovanju kulturnih dialogov. Komisija je o tem tudi podala svoje mnenje pred kratkim, sam sem odgovoren za to področje. No, še majhna kritika, ampak v pozitivnem smislu. Mislim, da bi bilo dobro od idej preiti na bolj konkretne pobude. In tukaj imam nekaj idej. Naprimer, lahko bi zahtevali imenovanje evropskega predstavnika, ki bi bil edini odgovoren za koordinacijo in pa spodbujanje kulturnih programov. Potem bi morali bolj spodbujati socialni eh, dialog in kulturni dialog med profesionalci pa še naprimer spodbujati vizume eh, za eh, kulturne obiske, za obiske umetnikov, za ustvarjalce in podobno. Eh, potem imamo konvencijo iz 2005, konvencijo UNESCO, ki bi jo morali bolje uporabljati in morda vključiti tudi novo poglavje v zvezi s primerom humanitarnih kriz. Treba je tudi spodbujati bolj univerzalno Evropo. Imamo program eh, v zvezi s tem in eh, treba je spoštovati razlike med različnimi skupnostmi in kulturami. Zahvaljujem se za poročilo, upam, da bom lahko še kaj prispeval k temu, da bo poročilo še boljše. Hvala. Zdaj pa kolega Maragan in potem kolegica Bild. Hvala tudi jaz zelo na kratko. Ehm, pripravili bomo določene predloge sprememb. Ehm, vsi ti predlogi bodo podpirali poročilo, ehm, ne želimo ga z njimi spremeniti ali mu nasprotovati. Mogoče bomo samo zastavili stvari bolj ambiciozno pri določenih točkah. No, pri konkretizaciji določenih eh, teh vprašanj eh, bi morali biti bolj natančni treba se usredotočiti tudi na izvajanje eh, in izhajati moramo iz listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Tam so stvari zapisane, mi pa jih moramo začeti bolje izvajati. Potem eh, se moramo zavedati eh, porazdeljene odgovornosti med našimi institucijami, državami, organizacijami in tako naprej. In tudi mediji tukaj igrajo svojo vlogo in na to moramo biti pozorni. Raznolikost naše družbe mora biti prisotna v medijih, predvsem v javnih medijih. To se mi zdi pomembno povdariti. Potem eh, izobraževanje, treba je eh, izobraziti učitelje, da bodo oni neke vrste instrument za spodbujanje eh, medkulturnosti. Pa še konkreten problem oziroma vprašanje. V državah članicah, v zakonodaji bi morali biti zavezujoči standardi eh, za boj proti diskriminaciji. Kot sem rekel, je treba spodbujati Eh, medkulturnost, eh, dialog in tako naprej, ampak boj proti diskriminaciji mora biti obvezujoč in zavezujoč v vseh državah članicah in v vseh programih. No, v zvezi s tem, kar eh, smo danes tukaj slišali, lahko rečem, da bi lahko še povečali pozitivne učinke Erasmusa. Evropa bi morala imeti eh, sposobnost, eh, da eh, spodbuja tudi večje sodelovanje učiteljev. Mislim, da bi na ta način dosegli več Evrope. Madame le président, madame le rapporteur, chers No, ko sem prebrala to poročilo, sem eh, si rekla, da tudi če se bodo te sanje spremenile v nočno moro, se nekateri eh, ne bodo zbudili. Tukaj gre samo za neke lepe ideje. Vendar pa eh, ne poznate dobro resničnosti. Leta 2010 in 2011 sta Angela Merkel in David Cameron priznala neuspeh te pobude, ki je ostala samo lepa teorija. In pri branju tega poročila vidimo, da eh, eh, je v poročilu zapisanih več sanj kot pa dejanske resničnosti. V zadnjih mesecih so bile države članice eh, deležne številnih terorističnih napadov, tako da se moramo zavedati prisotnosti teroristov, potem radikalizacije, No, nekateri tudi eh, veliko govorijo o eh, nacionalni zgodovini. Evropski ljudje so tisti, ki jim pravijo naj pozabijo na eh, zgodovino in ki vse čas poslušajo to, da se morajo zavzeti za medkulturnost. Mislim, da bi morali bolj ukrepiti tradicionalne kulture. No, tisti v Evropi, ki se zavedajo dejanskega stanja, eh, ki želijo eh, ustvariti nek eh, nov svet, tisti ne morejo uspeti ravno zaradi takih sanjačev, kot ste vi. When, venta. Ekov, venta, liu, gramatika, kis in trupel. Ampak res samo po eno minuto, kajti časa nam je že zmanjkalo di stare proprio nel minuto altrimenti stiamo sforando un po' l'orario prego allora prima di neko izvolite Nito ena strana ne može sama, da reši krizo v takav. Hvala, gospa predsednica. Nobena država ne more take krize rešiti sama. Tukaj govorimo o globalni krizi, ki potrebuje globalne odzive. Mm, tukaj gre za korake pred eh, Evropo, zato da se reši eh, migranska kriza. To je pripravil eh, David Cameron skupaj z Zigmarom Gabrielom. Politike, ki izhajajo iz vrednot, naprimer politike na področju zunanje politike, ženskih pravic, izobraževanja mladih, enakosti in tako naprej, vse te politike bi morali prilagoditi novim okoliščinam. Potrebujemo proces integracije potrebujemo kulturo, šport, neformalno izobraževanje. Taki dogodki morajo biti vključeni v poročilo. Kot parlamentarni odbor bi morali komisijo prisiliti, da bo uporabljala kulturno diplomacijo, kulturni dialog, tako da se bo razvijala naša zunanja politika in evropske politike nasplošno. Moramo pa se eh, boriti proti strahovom zaradi kulturne, verske eh, dominantnosti in eh, izoblikovati nov sistem vrednot. Hvala. Gospod Gramatikakis. Za bardzo krótko, dzisiejsza debata już w pierwszym sprawozdaniu pana. Gospod Wenta. Zahvaljujem se gospodu eh, Dragiciju za prvo poročilo in pa gospe uh, Ward za to poročilo. Vidimo sinergije med izobraževalnimi sistemi v Evropi. Julie Ward govori tudi o vrednotah. No, mm, izkoristiti moramo pravne instrumente, ki so nam na voljo, zato da uresničimo te ideje. Vsi smo vključeni v ta proces in dobro je biti vključen, kajti moramo biti Eh, zavezani neki temi, da se lahko za njo dobro borimo. Poznam uh, Julie Ward in vem, da se si zelo prizadeva za izgradno kulturnih vezi v Evropi. Mislim, da smo v težavni situaciji, ampak skupaj bomo našli dobre rešitve. Hvala. Gospod Lu. On behalf of Professor Krabnodetsky, who is shadowing this one, uh, Govorim v imenu kolega, ki je poročevalec v senci. Poročevalka je rekla, da ni potrebe po izumljanju tople vode. Z deli poročila se sicer strinjam, ampak mislim, da bi morali bolj poudariti subsidijarnost. Ne gre za to, da se samo poudarja, kako vsi vse dobro delajo in kako je vedno treba spodbujati kulturne vrednote. To ni dovolj, to poročilo se navezuje na prejšnje razprave. O, upam, da to poročilo ne bo o, e, sprožilo o, e, kakšnih e, neprimernih idej. Prej je bila izražena ena, da naj pač v eni državi ljudje jo samo svojo hrano, če želijo biti odgovorni sami zase in ne povezani z Evropo. Hvala. Eh, riconoscimento e ascolto, questo spero sia lo stile. Mislim, da se moramo vsi med seboj poslušati. Gospod Gramatikakis, potem pa gospod Trupel. Polisim, da ki je govor pospanda, e, no mizoti to temo, ki prospati na fiksi ekvesi na pera. Hvala. Tema, ki obravnava to poročilo, je nekaj, kar uh, ni omejeno. Če se premikamo po prostoru, se moramo izogniti, oziroma po vesolju, se moramo izogniti črnim luknjam. No, sam bi predlagal, da bi imeli bolj praktične predloge. Poleg tega bi si želel, da bi na bolj splošen način v poročilu rekli, da eh, se zmanjša razlika med eh, rečenim in storjenim. Torej, to razliko je treba zmanjšati. Ne vsi smo priča večkulturnosti, raznolikosti, eh, medkulturni dialog je tudi vrednota, ampak v praksi eh, z Junkarjevim svežnem smo pa videli, da so bile te vrednote postavljene pod vprašaj. V resničnosti so te stvari zelo drugačne. De, eh, la kolega Trupel, skuze. Gospod Trupel. Hvala. Odzvati se želim francoski govornici. Mislim, da Evropska unija nikoli ne oduzema regionalne, lokalne in nacionalne identitete. Ne, gre za to, da si identitete delimo in da imamo tudi evropsko identiteto. To je ta koncept. Ne želimo vam nič vzeti, gre za bogatenje in opolnomočenje. In to je nekaj dobrega in to je tudi vključeno v duh tega poročila, vsaj do neke mere. In še nekaj. V poročilu mi je zelo všeč, da omenjamo kulturno raznovrstnost in medkulturni dialog. To mora biti vključeno tudi v druge politike, zonanjo politiko, preprečevanje nasilja, politiko spoštovanja temeljnih vrednot Evropske unije in tako naprej. Drugo leto bomo imeli revizijo večletnega finančnega okvira in zelo pomembno je, da zagotovimo več denarja za izobraževanje, medkulturni dialog in večkulturnih projekta in to mora biti ključni del eh, poročila. Hvala. Hvala. Se želi oglasiti komisija? Izvolite. Hvala. Kratka bom. Z vidika izobraževanja menimo, da je to poročilo zelo dobro izpostavlja ključna sporočila in zelo smo zadovoljni, da je poročilo zdaj tukaj. In lepo je tudi videti, da je poročilo usporedno ali da dobro odraža tiste dogovore iz Pariške deklaracije. Prav tako govorimo o različnih ravneh intervencij na ravni držav članic in na evropski ravni. Ta sporočila so bila izpostavljena v deklaraciji sami. Pa še nekaj, to smo sicer že slišali, ampak integrirani pristop je zelo pomemben, treba je imeti povezavo med izobraževanjem in med kulturnim dialogom. Mislim, da moramo delati v tem duhu, torej medsektorski pristop, to je zelo pomembno. In še dva specifična komentarja. Če si pogledamo besedilo, mislim, da bi bilo korisno, če bi besedilo bilo bolj specifično v zvezi tega, kakšne izobraževalne pristope lahko uporabimo, da bi spodbujali medkulturno razumevanje. In drugič, učitelji so ključnega pomena tukaj in mislim, da bi bilo dobro, če bi okrepili sporočilo namenjeno njim. Na koncu pa še uvodne izjave omenjate program Erasmus, mislim, da bi lahko omenili tudi politični okvir, ki ga imamo na evropski ravni. Torej, gre za sodelovanje na področju politik, izobraževanje in usposabljanje za 2020 in tako naprej. Erasmus plus in 2020, ta dva programa sta že vključena v izvajanje v okviru deklaracije. Hvala, hvala lepa tudi za to in za predloge. Zahvaljujem se vsem. 7. december glasujemo v odboru. Rok za uložitev predlogov sprememb je 14. in 23. oktober, potem pa imamo še nekaj datumov. Komisija ima prav. Naziv je uloga medkulturnega dialoga in tako naprej, torej vrednote, ki jih lahko imamo. In kar zadeva medkulturni dialog, pri tem moramo vedeti, da je to instrument za to, da bi dosegli neko skupno osnovo. O eni ali drugi stvari smo že govorili in uh, veliko modelov je omenjenih v Evropi in s pomočjo medkulturnega dialoga bi lahko dosegli več, zato da bi zagotovili več podpore za akterje na področju izobraževanja, zato da bomo lahko zadeve še bolj razjasnili. Ne gre pa samo za formalno izobraževanje, ampak tudi za neformalno. Slišali smo zelo konkretne predloge in uh, Zdaj zaključujem dopolnjenski del seje. Čas je za koordinatorje. Vidimo se danes popoldne spet ob treh, takrat bomo nadaljevali in takrat bomo imeli javno predstavitev in sicer gre za preprečevanje radikalizacije. To je zelo pomembna tema. Upamo, da boste prisotni imeli bomo zelo zanimive goste. Zdaj pa lepo prosim, da čim prej zapustite dvorano, kajti nekoliko že zamujamo. Zdaj je čas za koordinatorje, za zaprtimi vrati. Hvala. Začeli bomo takoj. Okay.